tukaj. Tu so tudi vprašanja za večje urade v Indoneziji, v Etiopiji in druge. In ko sem zadnjič pogledal na zemljevid, te države niso bile v Evropi. Milijoni se eh, potem eh, porabljajo za eh, propagando, za ustanavljanjem teh novih centrov in pa za najemanjem eh, menedžerjev za medije. Potem ne morem eh, podpreti tudi tega, da bi se več denarja porabilo za preureditev pisarn eh, poslancev. Več opcij je na mizi. Politiki v Westminsteru se še vedno ne morejo eh, odločiti, ali bodo eh, spoštovali rezultate referenduma. In eh, volitve leta 2015 so dale mandat za referendum. In Leta 2017 je večina volila za odhod Združenega kraljestva eh, iz EU. Eh, e Evropske unije lahko krivim za eh, veliko stvari, ampak ne morem pa kriviti Evropske unije za politiko, ki jo izvajajo poslanci v Westminstru, ki ne naredijo tega, kar bi morali. To prav gotovo ni vaša napaka. Kakšno olajšanje, gospod Arnold? Ali bi sprejeli, prosim, vprašanje gospoda Rubika? Herr Rubik. Äh, Hvala lepa. Mislim, da je vprašanje glede sedeža Evropskega parlamenta upravičeno in vsi vemo, da Lizbonska pogodba, pa tudi rimski pogodbi, zahtevata soglasje pri eh, odločitvi o sedežu. In naš sedež pač preprosto je Strasburg, tako da ne razumem kritike, zakaj bi naj dvomili o tem sedežu. Tukaj se stankujemo, tukaj zasedamo in mislim, da je prosim smiselno pri Brexitu, pa sploh ne vemo, kako bo šlo naprej, ali se bo to čez nekaj ur odločilo, da bomo imeli kaos ali trdi Brexit. V Westminstru še ni bila sprejeta nobena odločitev in zelo bi nas zanimalo, kako bo to vplivalo na naše stroške. Eh, hvala, gospa predsedujoča. Eh, težko je odgovoriti na vprašanje, ki v bistvu nima na koncu vprašaja. Strinjam se s tem, da je v Westminstru kaos v tem trenutku. Od naših politikov pričakujemo odločitve in eh, da bodo postali vodilni pri brexitu, za katerega so ljudje glasovali. Kar pa zadeva Bruselj in Strasbourg, pa želim povedati samo to, da sistem ne deluje, če nima nima parlament osnovnih demokratičnih pooblastil, da bi odločal na tistih področjih, kjer bi moral. Gospod Artui, za dve minuti. Eh, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi, parlamentarna demokracija nima cene, ampak ima uh, strošek. In eh, mi, člani odbora za proračun, imamo nalogo. Ta naloga pa je zagotoviti eh, varčno, eh, varčno porabo evrov, ki so nam dani v razpolago. Želim izraziti svoje spoštovanje poročevalcu Manki, ki je pripravil analizo tega proračuna za parlament. To je naredil eh, zelo temeljito. Eh, sodeloval je s poročevalci v Senci. Želim se jim zahvaliti za njihov angažma, za njihovo angažiranost in za odličnost njihovega dela. In eh, eh, strogost pri upravljanju eh, proračuna eh, določa tudi eh, avtoriteto parlamenta v pogajanjih s svetom v obdobju, ki sledi glasovanju o proračunu. Naše glasovanje je začasno eh, glasovanje in bo potrjeno šele z glasovanjem oktobra. Želim vam povedati to, kar si mislim. Moramo odpraviti vse te nejasnosti. V petih letih, kar sem predsednik odbora za proračun, imamo vedno iste težave. Kaj ti? Tu gre za proračun, ki bi moral odražati politiko predsedstva. In izrazili smo že Eh, svoje pomisleke, svoje vprašanja v zvezi z ustanavljanjem novih delovnih mest, o sposabljanjem zaposlenih, o eh, predstavništvih eh, Evropske unije v drugih državah. In eh, eh, na ta vprašanja nismo vedno dobili zadovoljivih odgovorov. Ampak ker je šlo za odločitve biroja oziroma skupin, praktično nismo imeli nobene možnosti, da bi spremenili njihove odločbe. V naslednjem mandatu bo treba to nejasnost eh, odpraviti. Recimo, nek, nekater, eh, nek, nekatera eh, plač, eh, plačila oziroma nekatere obveznosti niso realizirale in to je treba popraviti. Želim, da bi gledali vnaprej, ko gre za politiko nepremičnik in naš proračun mora odražati tudi proračunsko poštenost. In želim, se tudi zahvaliti za pogum eh, poročevalcev in poročevalcem v Svenci. Eh, vsem želim povedati, da jih občudujem. Najlepša hvala, gospa predsednica. Um, hvala. En kolega je prosil za besedo pri CatchDI. Gospod Kostaldo, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoča, dragi kolegi. Rad bi povdaril, da se mi žal zdi da se je proračun za prihodnje leto še zmanjšal in z eh, tem eh, proračunom ne bomo mogli veliko doseči. In eh, zaradi brexita bo se zmanjšalo število poslancev za 46, kljub temu pa naj bi se stroški v parlamentu povečali. Poleg tega naj bi odprli eh, nove urade Evropskega parlamenta, ki veliko stanejo. In eh, naj vas spomnim eh, še na visoke stroške našega trojnega sedeža. In ta trojni sedež kaže popolno nespoštovanje Evropske unije za tist, strani tiste države, ki zahteva varčnost v evropskem proračunu in uh, eh, 370 milijard evrov za politične organizacije. To se mi zdi nespremljiv strošek in državljani zahtevajo, da uh, te izdatke tudi ustrezno utemelimo. Tomorrow. S tem je razprava zaključena, o poročilu bomo glasovali jutri. Naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo gospoda Dantana o kakovosti vode namenjene za prehrano ljudi. Med nami je tudi komisar Avramopoulos in za štiri minute dobi besedo gospod Dantan kot poročevalec. Gospa predsedujoča, gospod komisar, gospe in gospodje, eh, poročevalci v senci, poslanke, poslanci. Že 40 let ima Evropska unija eh, zakonodajo o pitni vodi. Eh, V vseh državah so bili doseženi precejšnji rezultati, dober napredek in pred 20 leti je prvič bila ta zakonodaja revidirana. In sedaj potrebujemo novo revizijo, zato da bi lahko upoštevali, upoštevali tudi znanstvene izsledke, svetovne zdravstvene organizacije na področju pitne vode in tako smo poskušali upoštevati vsa nova znanja na področju obladovanja tvegan iz eh, okvirne direktive za vodo in prav tako smo poskušali upoštevati pričakovanja državljanov, kar zadeva dostop do vode in pa kar zadeva preglednost. In ehm, ta direktiva v bistvu spreminja parametre in predlaga novo metodo ocenjevanja tveganj. Na ta način bo mogoče v čim bolj zgodnih fazah preprečiti tveganja eh, za onasneževanje. Eh, tu je izredno pomembno, da javnost postane tudi odgovorna, da se določijo pravi eh, parametri kakovo, kakovosti in eh, želeli bi, da bi vsi državljani imeli dostop do pitne vode po zmernih eh, in razumnih cenah, do kakovostne vode. Ampak eh, kljub eh, delu se je Evropski parlament izkazal in pokazal, da lahko izpolni pričakovanja evropskih državljanov in sicer bomo lahko pred koncem tega mandata že dosegli dogovor. Ampak žal pa je prišlo do zamude eh, dela v svetu in zato danes ne moremo eh, doseči zadovoljivega dogovora. Ta situacija je zelo delikatna, kajti eh, pred seboj sedaj nimamo besedila, ki bi bil rezultat trialoga. Upamo, da bo romunsko predsedstvo nadoknadilo to zamudo, ki se je nabrala v svetu in danes parlament nima več dovolj manevrskega prostora za to, da bi se lahko pogajali o eh, medinstitucionalnem sporazumu pred volitvami. Kajti eh, v tem primeru gre za pomembna politična eh, in strokovna vprašanja in uradno stališče Evropskega parlamenta je znano. Sedaj bo moralo finsko predsedstvo se pogajati o reviziji te zakonodaje z Evropskim parlamentom. Še enkrat bi se želel zahvaliti eh, celi ekipi poročevalcev v Senci, ki so mi pomagali pri mojem delu, prav tako pa želim se zahvaliti sodelovcem in pa službam parlamenta. Hvala tudi vam za vašo delo. Sedaj pa vabim, besedo, eh, vabim k besedi komisarja Avramopolusa. Hvala, gospa predsednica. Kolegice in kolegi. Naj se najprej toplo zahvalim poročevalcu gospodu Dantanu in poročevalcu Senci za trdo delo, ki so ga upravili na predlogu revidirane direktive o pitni vodi. Komisija pozdravlja prizadevanja in dejstvo, da so predloge sprem parlamenta usklajeni z glavnimi elementi našega predloga sočasno pa obžalujem, da je bil napredek v svetu tako počasen in zaradi tega ni bilo mogoče doseči eh, medinstitucionalnega dogovora pred evropskimi volitvami. Naj vas spomnim, da je glavni cilj našega predloga to, da bi zagotovili varnost pitne vode v Evropski uniji za 21. stoletje. Ponosni bi morali biti na to, da danes večina prebivalcev Evropske unije ima pitno vodo, eh, ki pravzaprav dosega najviše standarde kakovosti po svetu. Z našim predlogom pa bi lahko ohranili to situacijo in jo celo izboljšali, saj bi upeljali strožje in ustreznejše mejne vrednosti. Lani eh, oziroma prejšnji teden, 26. marca, smo se spomnili svetovnega dneva vode s temo, da nikogar ne bomo pustili za sabo. Naša vizija Evrope je vizija vključujoče družbe, ki nikogar ne pušča za sabo. Torej, revidirana direktiva o, o vodi, eh, želi najbolj ranljivim zagotoviti dostop do vode in s tem sledi tej viziji. Torej, to je eh, To je rezultat prve državljanske uspešne pobude e, v Evropski uniji, ki so jo podprli 1,58 milijona ljudi, torej pravica do vode. In to kaže tudi zelo jasno, kako Evropska komisija zna prisluhniti skrbem evropskih državljanov. Ta predlog bi izboljšal situacijo za približno 2 milijona ljudi v Evropski uniji. Kom Predlog komisije glede dostopa do vode je prav tako pomemben korak do tega, da bi dosegli eh, trajnostni razvojni cilj, eh, oziroma cilj razvojnega, eh, cilj trajnostnega razvoja številka šest. To poročilo je zelo pomembno z vidika prihodnjih razprav med sozakonodajalcema. Kot zelo dobro veste, se je svet dogovoril o splošnem pristopu 5. marca. V njihovem kompromisnem besedilu je bilo naš eh, najdeno eh, zelo krhko ravnovesje glede dostopa do vode. Nekatere države članice so eh, nasprotovale temu, da bi se dostop do vode uredil na evropski ravni. Vem pa, da večina v Evropskem parlamentu, ki je tudi hram evropskih državljanov, želi, da se to uredi. Poleg tega predlog sveta pri desetem a členu, kar zadeva materijale v stiku z vodo, predstavlja določene skrbi za komisijo. Zato se torej uh, še komisija ni izrekla glede svojega stališča, ker bodo potekala pogajanja, vendar pa želimo nadalje oceniti in analizirati skrbi, ki izhajajo iz tega člena. Naše zaskrbljenosti pa bomo so zakonodajalcem sporočili v ustreznem času. Naj vam povem, da bo komisija storila vse, kar lahko, da bi podprla prihodni parlament, pa tudi prihodnjo finsko in hrvaško predsedstvo, da bi se ta pogajanja lahko čim prej začela. Naj prav tako poudarim, da želimo delovati kot pošteni eh, posrednik v eh, pogajanjih in da bomo s tem eh, upoštevali oziroma se držali temeljnih načel tega predloga. Naj še enkrat povem, da je varna pitna voda temeljnega pomena za evropske državljane. Rešitve, ki jih predlagamo, bodo pozitivno vplivali na njihovo vsakodnevno življenje. Zato pozivam parlament naj podpre ambicijo komisije, da bi še bolje zaščitili zdravje naših državljanov in sicer tako, da bi predlagali stroge zdravstvene varnost, eh, standarde in zagotovili lažji dostop do vode. Hvala lepa poslanke in poslanci za vašo pozornost. Hvala lepa, komisar. Gospod Lize za tri minute. <laughs> Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod komisar, kolegice in kolegi. Pitna voda je hranilo, ki je najbolj uh, kontrolirano v Evropski uniji. To pomeni za nas tudi obveznost, da sledimo novim znanstvenim dognanjem in predlog Evropske komisije skrbi še za večjo varnost pitne vode. Kot ELS podpiramo ta prizadevanja, kaj v postopku smo vedno znova pravili, da je treba vse skupaj uh, narediti tako, da bo izvedljivo tudi za majhne dobavitelje vode, tako da ne bodo ekovali dobička zgolj tiste družbe, ki razvijajo metode analize na trgu, temveč da bodo potrošniki morali biti sposobni vse to financirati. Zato moramo imeti pristop, ki bo povečal varnost, hkrati pa tudi uh, obdrži, držal stroške za manjše dobavitele vode znotraj nekih okvirov. Meni se zdi zelo dobra zamisel to, da bi na čim več krajih v Evropi zagotovili brezplačen dostop do pitne vode na javnih mestih, v javnih ustanovah. Prav tako pa se mi zdi dobro, da kadar smo v barih ali pa v restauracijah, da nam je na voljo brezplačna pitna voda to je dobro za državljane in s tem bi tudi upoštevali državljansko pobudo. Na ta način se prihranijo tudi viri. E, imamo mineralno vodo, ki jo je treba prevažati na 100 km. E, to pomeni strošek v smislu e, goriva, pa tudi proizvaja druge e, oziroma povzroča druge o, o okoljske probleme, prav tako pa sploh kot zdravnik lahko povem, da ni smiselno, da bi vse čas in vsak dan pili mineralno vodo, temveč bi bilo bolje piti navadno vodo. Ampak to, kolegice in kolege, kar se nam osebno zdi dobro ali pa to, kar je vedno znova, kar se izkaže za dobro idejo, ni treba, da se ureja vedno v evropskem kontekstu, na evropski ravni. Uh, In tukaj vsekakor je treba opomniti na načelo subsidijarnosti. Zato kot ELS menimo, da je kompromis, ki ga je našel svet, pravzaprav zelo smotrn in da bi se mu morali približati v pogajanjih v trialogu. Eh, treba je ustvariti spodbude, eh, okrepiti ozaveščenost in mislim, da je to boljši pristop, kot pa da če bi eh, gostilničarjem po vse Evropske unije predpisovali, kaj jim je storiti, kajti to bi lahko okrepilo tudi proti evropske tendence. Zato bi bilo treba podpreti sicer zamisel, vendar pa jo ne urediti tako togo v zakonodaji. Na koncu bi se zahvalil eh, Mišelu Dantonu. Eh, žal eh, se ne bo več potegoval za, za poslanca Evropskega parlamenta. Veliko je dosegal pri številnih dosejih tudi pri tem. Tako da, ljubi Mišel, hvala lepa za tvoje delo in vse dobro tudi v prihodnje. I join in your kind words. Tudi jaz se pridržujem vašim prijaznim besedam, sedaj pa za tri minute in pol dajem besedo gospodu Palmerju. Hvala lepa, gospa predsednica. Dovolite, da se tudi jaz zahvalim poročevalcu, gospodu Dantanu, za vse usklajevanje, za vsa prizadevanja um, pri tem dosjeju. Prav tako pa bi se zahvalil tudi poročevalcem v senci iz drugih političnih skupin. Uh, Prav tako bi se želel zahvaliti našemu osebju in asistentom, ki so veliko mesecev se prebijali skozi zapletene teme, ki so povezane s to zakonodajo. Imamo veliko organizacij in deležnikov, ki so stopili z nami v stik pri delu na tem dosjeju, tako da se tudi njim zahvaljujem za angažiranost in interes. Ta razpon deležnikov, ki um, so se ki, uh, zanimali za to področje, odraža, kako zapletene so teme tega dosjeja. Še posebej uh, je tukaj uh, organizacije, ki so se zauzemale za kampanjo do pravice do vode in ki so pritiskale na nas, da bi zagotovili vodo na smotr način. In z veseljem ugotavljam, da je to besedilo močnejše zdaj v tem pomenu, kot bi lahko bilo. In besedi stališče oziroma obeseditev, ki jo je moja politična skupina predlagala lani, je bila zdaj podprta. Res je obžalovanja vredno, da je v svetu trajalo toliko časa, da so sprejeli dogovor, tako da zdaj ne bomo mogli izvajati trialoga, temveč bo to prepuščeno naslednjemu sklicu. Upam, da bo naslednji parlament, ne glede na to, kakšna bo njegova sestava, odražal tako zahtevo, zavezanost, kot jo je ta parlament glede pravice do vode. Bi lahko v tem sklicu šli, prišli dlje? Mislim, da ja. Vendar pa je treba vsekakor to uh, videti kot pomembno delo, ki je še v teku in kot pomemben korak naprej. Seveda ne bo vse spremljivo za um, svet in eh, za prihodni parlament, ampak ta uh, dosje je povezan z znanostjo, s tehnologijo, z vsemi temi praktičnimi ukrepi, ki skrbijo za to, da je naša pitna voda varna in visoke kakovosti. Hkrati pa je v središču tega dosega tudi temeljno vprašanje enakopravnosti in socialne pravičnosti. Kaj ti ne more biti prav, da bi danes v 21. stoletju imeli v Evropski uniji ljudi, ki ne bi imeli dostopa do čiste, varne in kakovostne pitne vode. In mislim, da je to jedro naše zavezenosti, torej da spoštujemo temeljne pravice. In to je bil pristop politične skupine SND tudi pri tem dosjeju. Morda je tudi zame to moj zadnji zakonodajni akt, ki sem ga spremljal v Evropskem parlamentu in če bo tako, potem lahko rečem, da sem vesel, da je to to prav ta zakonodajni akt, kajti gre za direktivo, ki vpliva prav na vsakega državljana v Evropski uniji in to vsak dan. In ne smemo um, meniti, da je samo umevno, da kot premo uh, pipo, da je voda, ki iz nje priteče, čista in varna. Tukaj ne gre zgolj za čiščenje, ampak za enakopravnost in socialno uh, pravičnost. Ta parlament bi se še naprej moral prizadevati za pravico do vode za vse. Še več je dela, vendar pa je to poročilo pomemben korak naprej v tej sredini smeri. In ko bodo ljudje v prihodnih tednih, mesecih in letih uh, vprašali, kaj sploh počne Evropska unija, čemu je namenjena, ja, temu Evropska unija zagotavlja, da ne glede na to, ali ste v Bruslu, Berlinu, Štrasburgu ali v Bruslu, da ko boste odprli pipo, da bo vaša varnost in kakovost pitne vode enako dosledna posod pani predsednica voda je. najlepša hvala gospa predsednica voda je ključna vrednota evropske unije je seveda zelo pomembna za vsako človeško telo in je tudi dediščina, dediščina, ki je pomembna za nas in za prehodnje generacije. Nažalost so viri omejeni, zato potrebujemo dobro gospodarjenje z vodo. Poskrbeti moramo tudi, da bomo ustvarjali prihranke. Vsaj 250 milijonov kubičnih metrov vode se vsako leto izgubi v velikih mestih in um, porabi. Uh, uh, to pomeni, da je to voda, ki bi jo lahko porabili za 10 do 12 milijonov ljudi in lahko bi pravzaprav uh, prihranili veliko vode. Uh, Vsako leto izgubimo 200 tisoč litrov vode, že samo s tem, če pipe ne zapremo dovolj. Torej, mislim, da bi morali biti uh, tukaj skrbnejši. Eh, in da bi morali tudi sprejeti pomembno zakonodajo na področju eh, svinca, eh, mikroplastike in tako naprej. Hkrati pa je treba poskrbeti tudi za ozaveščanje in izobraževanje. To predstavlja zelo pomemben del tega zakonodajnega akta. Lahko bi prihranili 600 milijonov evrov, če bi se tega lotili na prav način seveda je ta tematika povezana tudi z emisijami toplogrednih plinov. Vodo je treba trajno in dosledno kontrolirati, poskrbeti moramo, da bo eh, kakovostna, potrebujemo pa tudi eh, možnost brezplačne vode tudi v restauracijah in drugih javnih prostorih. Eh, objektih. Na ta način bo gospodarje z vodo trajnostno in morali bi omejiti porabo ustekleničene vode. Ne smemo pozabiti, da voda pomeni življenje in da vedno se oziramo po vesolju in takrat tudi vedno si zastavljamo vprašanje, ali bi bilo mogoče vodo najti še kje druge. Tudi to je treba imeti pred očmi. Hvala. Vidim, da vidite, da sem danes malce bolj prožna z vami, vendar bi vas prosila, da ne preskušate preveč moje pozornosti. Gospa Miller za dve minuti. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, komisija je predlog o revizije direktive naredila glede na uh, Eh, zaradi prve uspešne državljanske pobude Right to Water. Moja politična eh, stranka, eh, svobodni Eh, volivci se zazema za več udeležbe državljanov. Zato se mi zdi zelo pomembno, da državljanske pobude vzamemo resno in da se hitro in obširno odzovemo na nje. Mi kot parlament eh, smo po mojem dobro in ustrezno se odzvali. Na vkljub eh, tehnični in politični zapletenosti smo že oktobra predložili svoje poročilo. Pripravljeni smo se bili pogajati z svetom v trialogu. Svet pa si je nažalost dovolil toliko časa, časa, da te direktive nismo uspeli zaključiti pred eh, koncem trenutnega sklica. In to je zamujena priložnost. Zato moramo jutri uh, odločati o našem poročilu o prvi obravnavi. S tem dajemo signal našim državljanom, da njihova udeležba za nas ni prazno govoričenje, temveč nekaj jo jemljemo resno. Vendar pa tudi vsebinsko to priporočilo predstavlja pomemben korak naprej. Kažemo namreč na rešitve za to, kako bi v prihodnje lahko ravnali z mikroplastiko in drugimi onesnaževali v pitni vodi. S tem krepimo zaupanje v kakovost vode. Prav tako predstavljamo predloge za pristop ki temelji na tveganju, ki pa ne sme biti dodatno breme za komunalne oskrbovalce z vodo, bodi si v Nemčiji ali pa v alpskih območjih ali v manjših regijah. Upam, da bomo jutri te uspehe potrdili tudi zato, da se bo v njih lahko pogajal naslednji parlament. Zahvaljujem se poročevalcu gospodu Dantanu za dobro sodelovanje, pa tudi ostalim poročevalcem v Senci. Pitna voda je najbolje raziskano živilo in in v Evropski uniji lahko brez večjih skrbi pijemo vodo iz pipe. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Javor, za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednica. Zdrava pitna voda je temeljna pravica. In vsak evropski državljan bi moral biti do nje upravičen. In to je tisto, kar je želela povedati državljanska pobuda Right to Water. In šlo je za prvo evropsko državljansko pobudo, ki je bila uspešna, ki je povedala, kar je imela povedati Evropski uniji in na tej podlagi je potem Evropska komisija predstavila predlog, ki ga bo upam parlament jutri podporil v prvi obravnavi. Ne glede na vse to, pa imamo veliko državljanov v Evropski uniji, ki nimajo dostopa do ustrezne pitne vode. Morda zato, ker so predstavniki manjšin, ker so izključeni, ker so marginalizirani v družbi in zaradi tega nimajo dostopa do ustrezne pitne vode. Govorimo na sto tisoče ljudi v Evropski uniji. Ali pa je raz, morda razlog za to v vladah, ki niso bile sposobne zajamčiti poti tega, da bi um, imeli cevovode, ki bi poskrbeli za dobavo in oskrbo teh državljanov za vodo. Vlade tega ne morejo zajamčiti na no, vkljub dejstvo, da je Evropska unija na milijone evrov porabila prav za to in podpirala eh, države članice pri izvajanju ukrepov, ki bi omogočale dostop do vode za vse. Viri se nažalost ne uporabljajo ustrizno, nekoliko se uh, prekanalizirajo, uh, eh, veliko krat uh, se uporabljajo porabijo za korupcijo in denar se ne porabi za, namenjena, za namenska sredstva, torej za zajamčenje dobre kakovostne pitne vode. To ni povezano zgolj z zdravjem in z varnostjo. Kot smo že slišali drugih govornikov, če uh, želimo uh, imeti zaupanje državljanov v pitno vodo, bomo lahko s tem bistveno zmanjšali popraševanje po uh, ustekleničeni uh, vodi in na ta način bi lahko dramatično zmanjšali tudi uh, plastične odpadke. Torej, to zaupanje je bistvenega pomena, zato je treba jutri ta predlog podpreti. Žal svet ni opravil svojega dela eh, in v prihodnje eh, bodo države članice, ki sedijo v svetu, morale storiti vse, kar je potrebno, da bi poskrbelo, da bodo ti predlogi ustrezno izvajani in da bo vsak evropski državljan imel dostop do pitne vode. Hvala, gospa Bojlan, za minuto in pol. Hvala. Hvala. Gospe in gospodje, tisti, ki smo delali na gibanju do, glede pravice do vode, smo bili zelo razočarani, da je komisija na ta način skušala obravnavati eh, pravico eh, do, do vode. Torej, ali jo nekje ukorninimo ali pa eh, ne. Tukaj nimamo neke polovičarske poti. Zakaj je ta človekova pravica do vode tako o, slabo obravnavana? Mi bi naj bili neposredni predstavniki Evropske države državljanov pa jim eh, ne eh, pravzaprav ne počnemo tistega kar bi morali eh, glede na um, peticijo, ki je dosegla skoraj da dva milijona uh, podpisov. Na levici ne moramo podpreti tega poročila, kajti na ta način bi sprejeli um, blage obveznosti, ki naj bi se odzvale na vso evropsko peticijo, ki je želela doseči sistemsko um, uh, spremembo. Uh, v Evropski uniji um, imamo revščino na področju vode med dvema milijonoma prebivalstva tudi univerzalni dostop do vode je nekaj za kar bi se bilo treba zavzemati torej tukaj potrebujemo večjo liberalizacijo naš odziv pa je takšen kot je zapisano v tem poročilu uh, tukaj imamo argumente o stroškovni uh, učinkovitosti in tako naprej in s tem zanemarjamo socialno družbene pravice to kar uh, piše v tem poročilu ne zadošča temu kar je zahtevalo gibanje pravice se dovode in številni delijo to mnenje. Najlepša hvala in dober večer vsem. Gospa Bojlan, modri karton ali ga sprejemate? Ali sprejemate modri karton? Ja, odlično, gospod Rubih, potem pa zastavite vprašanje. Rad bi se zahvalil kolegici Bojlen, ker ti seveda je zelo pomembno, da brezplačno zagotovimo pitno vodo, kajti voda je naša skupna dobrina in eh, temu načelu moramo tudi slediti, vendar pa gre tudi za infrastrukturo mm, infrastrukturo za zagotavljanje pitne vode in seveda je potrebno infrastrukturo tudi uh, ustrezno plačati. Ali mislite, da bi bilo dobro, da bi to infrastrukturo eh, odslej zagotavljali zgolj s pomočjo javnih razpisov, tako da bi bila zagotovljena voda po ugodni ceni? Seveda sprejemamo eh, dejstvo, da države članice upravljajo z pitno vodo. To je tudi njihova pristojnost in na Irskem eh, imamo pravzaprav nično revščino, kar zadeva vodo, kajti vodo plačujemo z eh, splošnimi davki, namesto da bi sistematično kaznovali tiste, ki davkov ne plačujejo. Torej, ne želimo javnih razpisov. Gospa Evi za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Italiji je voda kot eh, skupna dobrina v središču razprave, tudi zahvaljujoč eh, gibanju pet eh, zvezdic. Osem let po referendumu leta 2011 Evropska unija še zmeraj ni kos pričakovanjem evropskih državljanov, kar zadeva pitno vodo. Države članice eh, so se mesece izogibale kakršnikoli navedbi brezplačne vode v direktivi o pitni vodi. Eh, in eh, zaradi tega smo uspeli doseči le predlog, da bi bilo to obravnavano v prihodnem parlamentu. Kolegi iz vrst konzervativcev so izbrali napačno pot, kar zadeva dostop do vodo do vode in uh, to je posebno nasprotje s tem, kar so zahtevali tudi naši državljani. Potrebno je eh, poskrbeti eh, tudi za to, da bi v to direktivo vključili nova določila. Namreč sedaj so vključena nevarna določila, kar zadeva kemične snovi v vodi nekatere kemične snovi bi naj eh, bile sprejemljive in eh, naj ne bi spadale v obseg direktive o pitni vodi. Te eh, teksične, toksične snovi nikoli ne bi smele biti v pitni vodi, še prav posebej pa ne bi smeli dovoliti, da se te kemične snovi kopičijo v krvi naših otrok. Upam, da bodo določila kmalo sprejeta in da bo prišlo do strogega eh, nadzora in da ne bo popuščanja industriji. Še prav posebej, ko gre za zagotavljanje kakovosti pitne vode. Zahvaljujem se poročevalcu za dobro upravljeno delo. Gospod Lebreton, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pitna voda je tema, ki mi je zelo blizu. In uh, z uh, pravnim sistemom zagotavljanja pitne vode sem začel tudi svojo univerzitetno uh, kariero. Sprejeta je bila direktiva o pitni vodi in s to direktivo zaključujem uh, svoj mandat evropskega poslanca. Uh, Vse skupaj se je začelo s peticijo, ki je zbrala eh, več kot 2 milijona podpisov. Gre za zagotovitev pitne vode za vse v Evropski uniji, tudi eh, za najranljivejše člene družbe in to vključuje tudi Rome. Zagotavljanje pitne vode je v pristojnosti držav članic in ne Evropske unije. Če toksične snovi zastrupljajo našo pitno vodo, se morajo na to odzvati države članice skupaj z eh, Svetovno zdravstveno organizacijo, ne pa eh, Evropska unija. Države članice so povsem sposobne zagotoviti pitno vodo, ne da bi jim eh, pri tem nauke delila Evropska unija. Evropska komisija želi uporabiti situacijo Romov in si na ta način pridobiti nove pristojnosti na tem področju. Upreti eh, se moramo tem poskusom. To od nas zahteva Evropa narodov. Ohraniti je potrebno suverenost držav članic. Gospa Jusen, za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Mislim, da bi komisija, oziroma da je eh, komisija podala dober predlog, kajti trenutne predpise je potrebno posodobiti. Evropska komisija je eh, sprejela štiri različna določila, gre za parametre, za pristop, ki temelji na tveganju, za izmenjavo informacij in za snovi, ki se nahajajo v pitni vodi. Tukaj gre tudi za uporabo določil Evropske unije. Gre za zelo pomembno točko in na ta način bomo lahko preprečili določene probleme. Poleg tega je prišlo tudi do tehničnega napredka, imamo nove laboratorije, nove tehnike in tudi e, boljšo e, situacijo, kar zadeva spoštovanje okoljskih norm. Vsa ta področja pa bi lahko direktiva o pitni vodi še izboljšala. Gre za dostop do visoko kakovostne pitne vode, gre za uspodbujanje racionalne rabe vode in za zmanjšanje izgube eh, pitne vode v eh, vodo oskrbi. Potem je tukaj tudi učinek podnebnih eh, sprememb na vodne vire in pa rešitve za vodne vire spremembo uporabe vode v plastenkah. Oskrba z vodo eh, pa eh, pogosto zadeva tudi majhna podjetja in za ta potrebujemo prožnejša določila. Zahvaljujem se gospodu Dantanu, da je to tudi upošteval. Poleg trega pa se je potrebno sredotočiti tudi na znižanje stroškov Žal mi je le, da, svet, da se Evropski svet ni dovolj hitro odzval in da zato zamujamo sprejem tem te zakonodaje, gospa Guteland. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Vsi državljani Evropske unije imajo pravico do pitne vode in ta pitna voda mora biti varna. In to mora veljati za vse, če, za tiste, ki imajo streho nad glavo in za tiste, ki je nimajo, za tiste, ki živijo v mestih in za tiste, ki živijo na redko naseljenih območjih. Ampak še zmeraj imamo veliko ljudi v Evropski uniji, ki nimajo dostopa do čiste in varne pitne vode. In to je nespremljivo. Pitna voda mora biti varna nobenih nevarnih kemikalij ne sme eh, biti v tej vodi, kajti to ogroža zdravje nas vseh. Zato je potrebno izboljšati standarde eh, in potrebno je poskrbeti za boljši nadzor. Endokrini motilci še prav posebej so snovi, ki vodijo v eh, sladkorno bolezen in v druge nevarne bolezni, pa tudi v težave s plodnostjo. Torej, Evropa in pa eh, celoten svet eh, morata storiti vse, kar je le mogoče, da teh nevarnih snovi ne bi bilo v pitni vodi. Evropski parlament ima močno pogajalsko izhodišče, močan mandat. Številne države članice bi rade prožnejša pravila, ampak parlament eh, se jim mora upreti, kajti zaščititi moramo zdravje naših državljanov in pa zagotoviti njihov dostop do uh, čiste in varne pitne vode. Seveda pa je potrebno spoštovati tudi razlike med državami članicami, obstajajo geografske razlike in tega se je potrebno zavedati. Zaradi tega uh, namerava parlament zagotoviti tudi določeno prožnost za države članice, tako da bodo zared iz, izbrane najbolj praktične rešitve. Čista voda je pravica nas vseh. Hvala lepa, gospod Škripek, za minuto vážený pán predsedajúci ďakujem za slovo štatistiky uvádzajú že celosvetová. hvala lepa gospod predsedujoči statistike kažejo da je raba vode šestkrat višja eh, kot pred leti kot pred petimi leti in pričakujemo da se bo število eh, ljudi ki eh, ne bodo imeli dostopa do pitne vode, povečalo na 3,5 milijarde. In to ne velja le za revne države, tudi na Slovaškem imamo težave, imamo eh, zbirališče eh, vode, ki je okuženo z kemikalijami. Določene države članice dajo prednost gospodarskim interesom podjetij, pri tem pa tudi ne upoštevajo okoljskih vidikov. Naš cilj je, da zagotovimo dostop do pitne vode za vse državljane. In od leta 1999 eh, nismo imeli nove zakonodaje na tem področju, ampak vemo, da se, podnebni, da se s podnebnimi spremembami situacija spreminja. Poleg tega pa smo se morali soočiti tudi z migracijami, zato je čas, da poskrbimo za konkretna dejanja, gospa Miranda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pitna voda je pravica nas vseh, gre za našo skupno dobrino. In to bi moralo biti naše izhodišče, to eh, priznavajo tudi Združeni narodi in celo države, kot je Bolivija. Eh, tam, eh, torej v Boliviji, je voda ena izmed človekovih pravic. Zato moramo tudi mi zagotoviti ustrezen dostop do pitne vode za vse v Evropi. Potrebujemo pravo infrastrukturo, kajti infrastruktura, ki jo imamo trenutno na voljo, ni ustrezna. Poleg tega voda tudi ne sme biti predmet liberalizacije. Gre za socialno pravičnost in zato potrebujemo enakopraven dostop do vode povsod po Evropski uniji. Jaz mislim, da je to poročilo v uh, nasprotju z. Uh, oziroma da je stališče držav članic v nasprotju z to pravico zagotavljanja pitne vode. Države članice so eh, poskrbile za blokado te zakonodaje. Kljub temu pa naši državljani želijo pitno vodo, kajti ta je zelo pomembna za vse živali in tudi za ljudi. V moji državi, ker imamo tisoč eh, rek, je voda zelo draga. in dostop eh, državljanov do kakovostne pitne vode ni vedno zagotovljen. Gospa Forenca, glasovali bomo proti poročilu gospoda Dantana. Mislimo, da je eh, to besedilo v nasprotju z nalogo Evropskega parlamenta kajti želeli smo izboljšati besedilo in eh, preseči veto v Evropskem svetu. Naš cilj je vedno bil, eh, da odgovorimo na pričakovanja evropskih državljanov. Eh, ti so podpisali peticijo z naslovom Pravica do vode. Poleg tega tudi Združeni narodi pravijo, da je dostop do pitne vode naša človekova pravica. Sedaj pa imamo pred seboj le skupek priporočil državam članicam. Poleg tega tudi niso bili sprejeti zadostni kriteriji, kar zadeva vsebnost eh, kemikali v pitni vodi. Jaz bom glasovala proti. To dolgujem milijonom eh, italijanskih državljanov, ki so eh, podpisali peticijo eh, pravica do vode. To pa dolgujem tudi mamam, ki želijo zaščititi svoje otroke. Hvala lepa, gospod Dornano, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Endokrini motilci so povsod v rekah in tudi v pitni vodi. Te molekole tudi če so prisotne v zelo majhnih količinah, vplivajo na naše reproduktivno zdravje. In eh, nevladne organizacije eh, so izvedle tri eh, študije, kar zadeva pitno vodo v Franciji. In rezultati so jasni. Ugotovljena je bila prisotnost pesticidov v pitni vodi. Seveda so razlike med državami članicami in uh, boljše reševanje te situacije na nacionalni ravni, kot pa na evropski ravni. Ne strinjam se s poročevalcem, eh, kar eh, zadeva priporočila v tem poročilu. Premalo se osredotoča na znanstvene podatke. Govori o prisotnosti majhnih plastičnih delcev, ampak na tem področju raziskave še niso zaključene. Oprostite, ampak zdravje francozo je preveč pomembno. Gospod Mandl, minuto za vas. Hvala lepa, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Dejstvo je, da dva milijona državljank in državljanov Evropske unije nima dostopa do eh, čiste vode v gospodinstvih in med njimi so starejši, med njimi so otroci. Zato se vsekakor strinjam s ciljem, da imajo vsi državljani Evropske unije pravico do pitne vode. Evropska unija bi morala, oziroma Evropa bi morala biti prvi kontinent, kjer bi vsi imeli dostop eh, do čiste vode. Ampak to, kar predlaga Evropska komisija, je kljub vsem izboljšavam, ki smo jih eh, izvedli tukaj v eh, parlamentu, le poskus prevelike regulacije in sicer tam, kjer je voda že tako ali tako čista, to bo le povečalo stroške za gospodinstva za tiste, ki vodo uporabljajo. In zaradi tega eh, bom glasoval eh, proti temu eh, poročilu. Cilj je sicer pravi, vendar pa mislim, da moramo to temo vrniti v roke držav članic. Vsi si zaslužimo dostop do čistne vode, ampak absurdni parametri, ki jih ne predlaga niti Svetovna zdravstvena organizacija in nove predelovalne naprave, tega zares ne potrebujemo temu nasprotujemo in zato bom glasoval tudi proti temu poročilu. Mislim, da potrebujemo prizadevanje prizadevanja za to, da zagotovimo pitno vodo za vse tiste, ki dostapa do pitne vode še nimajo. Hvala lepa. Gospod Zofoli, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Glasovati moramo o tej zelo pomembni direktivi. Gre za direktivo o pitni vodi. Evropska komisija se je odločila, da bo posodobila to direktivo po več kot 20 letih. S tem se želi soočiti z novimi izzivi in tudi za posledicami podnebnih sprememb. Gre za ustrezen prehod na krožno gospodarstvo. Na ta način želi komisija zmanjšati zapravljanje vode in pa uh, zmanjšati tudi uh, količino plastičnih odpadkov. To je tudi odgovor na peticijo evropskih državljanov, ki so zahtevali, da bi vsi imeli dostop do pitne vode. Vsi, to je človekova pravica, temeljna človekova pravica, ki jo je potrebno zagotoviti. Zagotoviti pa je potrebno tudi večjo preglednost in pa lažji dostop potrošnikov do natančnih in pa jasnih informacij o eh, vodi, ki priteče eh, izpod eh, njihovih pip. Ne smemo pa pozobiti tudi na hudo nesnaženje vode v regiji Veneto v Italiji. Eh, šlo je za prisotnost endokrinih eh, motilcev in eh, državljani oziroma prebivalci tega območja so imeli kar stokrat večjo vsebnost teh snovi v organizmu. Mislim, da so omejitve še zmeraj previsoke oziroma da so zgornje meje še zmeraj previsoke. Potrebno je doseči ničelno toleranco za endokrine motilce. Želimo si, da bi prihodni parlament in pa tudi italijanska vlada v svetu sledila omejitvam, eh, ki bodo blizu eh, ničelni meji. Gospod Tomašič, hvala lepa, gospod predsedujoči. Dostop do kakovostne vode je eh, nekaj, kar pogosto jemljemo za samoumevno, vendar pa je to področje, ki ga je potrebno urejati, spremljati in tudi prilagoditi novim izzivom in tudi novim okoliščinam na terenu. Prihajam iz države, ki je zelo bogata z vodnimi veri in eh, rada eh, bi pohvalila poročevalca, ker je upošteval duh subsidijarnosti. Gre za uporabo minimalnih eh, kriterijev v državah članicah. Ta pristop je povsem utemeljen, podpiram pa tudi poročevalčev predlog. Hvala lepa. Gospa Senra Rodrigues, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Voda je temeljna človekova pravica, dostop do vode je temeljna človekova pravica in eh, to je pomembno za življenje naših državljanov. Zaradi tega smo eh, se tudi borili zopr privatizacijo in pa zopr onesnaževanje vode. Zelo pomembno je tudi, da Na to pazimo tudi v eh, regiji, iz katere prihajam, eh, v Galiciji, kajti tam je voda pogosto onesnažena zaradi premogovništva. Drugi je spet zaradi eukaliptusovih dreves. In čiščenje vode ni dovolj učinkovito, torej onesnažena voda dospe v eh, reke in pa morja in uh, tudi industrijski obrati pogosto ne predelujejo dovolj odpadnih voda in na ta način pride do onesnaženja tudi pitne vode. In vse to poteka z pomočjo financiranja Evropske unije. Sedaj pa je čas, da zagotovimo čisto pitno vodo. Gospod Gambos. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Razprava o Kakovosti pitne vode za človeško rabo je zagotovo zelo zanimiva in sicer iz različnih razlogov. Zaradi tega, ker je to edina državljanska pobuda, ki je zbrala več kot 1,5 milijona podpisov evropskih državljanov. Dostop do pitne vode in trajnostno upravljanje z vodo je tudi cilj številka šest med trajnostnimi cilji Kljub temu pa imajo številni evropejci težave z dostopom do pitne vode. Hkrati je eh, ta pravica do pitne vode zapisana tudi v 20. Eh, členu stebra eh, socialnih pravic Evropske unije. Tam je govora o dostopu do čiste vode. Potrebno je torej doseči naše cilje potrebno je zagotoviti, da bodo državljani pili več eh, vode eh, izpod pipe in eh, da bomo na ta način tudi zmanjšali količino plastičnih odpadkov. Potrebno je zagotoviti boljšo kakovost, boljši dostop in sicer še najbolj pomembno je to za najranljivejše člene družbe. Izboljšati pa je potrebno tudi elektronski informacijski sistem. Predsednik Evropske komisije Juncker je o tem spregovoril, ko je govoril o stanju v Evropski uniji. Voda je ključnega pomena in uh, državljani Evropske unije imajo pravico do pitne vode. To je del Evrope, ki nas ščiti in nas brani. Hkrati pa bi se rad zahvalil tudi gospodu Dantanu za odlično opravljeno delo. Sramota je, da kljub prizadevanjem Evropske komisije in Evropskega parlamenta države članice niso menile, da je ta tema dovolj pomembna in da so zaradi tega pogajanja predstavile na prihodnje zakonodajno obdobje. To zagotovo ni najboljša odločitev. Hvala lepa. Gospod Zorin je za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Direktiva o pitni vodi velja že 20 let in Evropska komisija je predlagala posodobitev v več kot 99 odstotkih eh, ozemlja Evropske unije je zagotovljena pitna voda. Pregled eh, te direktive je povezan predvsem z peticijo, eh, ki so jo podpisali evropski državljani, peticijo pravica do pitne vode. Zato je zelo pomembno, da ta postopek pripeljemo do konca. Potrebno je zagotoviti pitno vodo na javnih mestih. Žal mi je, da ni bilo predlaganih več ukrepov. Na vsak način pa je potrebno znižati zgornjo mejo za določene snovi, kot je recimo svinec ali pa kot so endokrini motilci, potem je tukaj tudi mikroplastika, dostop do brezplačne pitne vode in pa uh, krožno gospodarstvo. Za krožnim gospodarstvom bi zmanjšali uh, tudi uporabo plastenk. Potem pa je tukaj tudi dostop do vode. Mislim, da tukaj nismo upravičili ambicij, uh, ki so jih želeli naši državljani. Kljub temu pa smo naredili korak naprej. Gospod Ferreira. Komisarju. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Ta predlog ima namen spremeniti direktivo o pitni vodi in ta predlog se mi zdi zelo ustrezen, kajti gre za to, da eh, predlaga upoštevanje ne samo direktnih, ampak tudi indirektnih stroškov, ne da bi zato ogrožili varnost. Podarek na možni privatizaciji na mesto na javnem sektorju pa po moje ogroža dostop do čiste pitne vode za javnost in tudi ignorira priporočila Svetovne zdravstvene organizacije. Mislim, da potrebujemo strožje zahteve do vodnih podjetij. Mislim, da je ta predlog uh, preohlapen in preveč prepušča odgovornosti eh, vodnim podjetjem. Hvala lepa. Hvala lepo, drago mi je, da Gospa Šujca za dve minute. Tu govorimo o kakovosti vode za naše državljane. Eh, Agencija Evropske unije za okolje je ugotovila, da samo 40 eh, odstotkov evropskih jezer, eh, rek in tako naprej zadovoljuje standarde iz Evropske direktive o vode. Torej je jasno, da mora večina držav članic narediti še več za to, da bi izpolnile cilje iz te direktive in da bi tako zagotovile dovolj eh, kakovostne vode, tako za okolje kot za ljudi. Trenutna direktiva velja že 20 let, večjih sprememb ni bilo in zato pozdravljam napore poročevalca Mišela Dantanja in pristojnega eh, odbora za to, da se eh, določijo ustrezne norme in standarde za pitno vodo. Tako bi se lahko najbolje odzvali na nove izzive, ki jih prinašajo tudi podnebne spremembe. Želim podariti tudi, da je pomembna prva eh, evropska ljudska pobuda Right to Water. Eh, podprlo jo je milijon osemsto tisoč državljanov. Pravica do čiste pitne vonje je minimalni standard, ki ga moramo zagotoviti. To so potrdili tudi Združeni narodi. Eh, hvala Bogu, da pitne vode v moji domovini Hrvaške ostaja še veliko, vendar pa eh, moramo z njo vseeno odgovorno ravnati in sem zadovoljna, da bomo tudi s pomočjo Evropskega parlamenta to pravico evropskim državljanom zagotovili. Tako bomo tudi izboljšali zdravje eh, državljanov. Ampak meni je žal, da bo ta dokument oziroma ta dosje eh, Eh, preloženo na naslednji mandat. Zelo pa eh, pozdravljam tudi povdarek na načelo subsidijarnosti, ki je vključeno v poročilo. Gospa Pietikajnen, dve minuti. Najlepša hvala. To je dober korak k temu, da se zajamči dostop do čiste